Zaščita evropske demokracije je prioriteta tudi za predsednico von der Leyen. Z velikim interesom smo opazili, da bo predpodpredsednica Jourova pristojna za koordinacijo na akcijskem načrtu za demokracijo v Evropi in ta vsebuje vrsto pobud. S tem se bomo morali osredotočiti na odpornost in boj proti dezinformacijam, pri čemer bomo tudi morali zaščititi temeljne svoboščine. Uporabljamo horizontalne delovne metode, zato pa se moramo tesno uskladiti z vsemi pomembnimi deležniki v evropskih institucijah, kot tudi v državah članicah. Saj bomo tako izboljšali našo sposobnost, da odkrijemo, preprečimo in se odzovemo na hibridne grožnje. Treba se je odzvati enotno. Evropska unija in države članice, vendar potrebujemo tudi civilno družbo in industrijo. Naš odziv mora biti celovit. Osredotočiti se moramo na zunanjo in notranjo razsežnosti grožen. Gospe in gospodje, veliko je že bilo storjenega tako v evropskih institucijah, kot tudi v posameznih državah članicah. Naj na hitro omenim glavne mejnike, ki smo jih že dosegli. Recimo, redna izmenjava prek Evropske mreže za sodelovanje na področju volitev, sistem hitrega obveščanja, izboljšanje strateških komunikacij, olajšanje vzpostavitve mrež neodvisnih preverjevalcev, medijska pismenost in izboljšanje leti, spremljanje izvajanja kodeksa ravnanja za družbene medije. Pomembno pa je, da razvijamo institucionalne mehanizme še vnaprej, tudi pravila, tako da bomo dosegli cilje, ki si jih je zastavil Evropski svet. Tudi partnerstva je treba dodatno razvijati, zlasti, ko gre za naše sodelovanje z NATO. V Helsinkih imamo Evropski centr, za, od, Evropski centr odličnosti za odkrivanje hibridnih groženj, kar je tudi pomemben centr za delo na tem področju. In strategije, ki jih uporabljajo tuji akteri, so razširjene tudi onkraj naših meja in zato moramo sodelovati z našim sosedstvom na vzhodu in jugu. Svet je prejšnji mesec sprejel sklepe, v katerih smo poudarili, da je treba nadzorovati financiranje političnih sporočil, okrepiti medije, medijsko pismenost in veščine. To je ključnega pomena. Ukrepati moramo skupaj, na strukturiran in koordiniran način, če se želimo spopasti s temi izzivi. Treba je zaščititi naše volitve. To je bistvo boja za ohranitev naših evropskih vrednot. Hvala lepa. Hvala. V imenu komisije zdaj dobi besedo komisarka Jourova. Mimo grede, čestitke za izvolitev oziroma potrditev komisije. Hvala lepa, hvala, da se lahko oglasim v zvezi z vmešavanjem drugih držav v našo demokracijo in volitve. Komisija tesno sodeluje v prizadevanjih, da se odzovemo na številna tveganja, ki izhajajo iz pomankanja transparentnosti, dezinformacij in drugih načinov umešavanj v našo demokracijo in volitve. Zavezani smo temu, da bomo prizadevanja še okrepili v naslednjem mandatu. Res je, kot je rekla predstavnica predsedstva, bo to ena izmed mojih največjih nalog v novi komisiji. Hvala tudi za podporo. Pravične in svobodne volitve so ena izmed glavnih odgovornosti držav članic. Vendar potrebujemo tudi evropski pristop. Glede na čezmejno razsežnost prizadevan, da se manipulira naša demokracija. Treba je tudi sodelovati, da se skupaj odzovemo na takšne grožnje. To, kar počne ena država članica, lahko vpliva na vse druge in samo unijo. Grožnje so kompleksne in se tudi nenehno razvijajo. Naprimer, zunani akteri vse pogosteje uporabljajo namestnike v drugih državah, torej pri nas doma. Prav tako se pojavljajo nove oblike, nove strategije umešavanja. V okviru volitev leta 2019 je komisija izvedla vrsto konkretnih korakov, da bi se tako odzvali na izzive. Sprejeli smo svežen ukrepov, da bi zagotovili pravične in svobodne volitve v Evropi, kodeks ravnanja za preprečevanje širjenja dezinformacij, ki so jih podpisali Google, Facebook in Microsoft – Prav tako smo dosegli napredek pri akcijskem načrtu v zvezi z dezinformacijami in na to delo se bomo opirali v prihodnje. Zagotavljamo holističen okvir, s katerim bomo izboljšali odpornost naših demokracij in se odzvali na ustrezne, na grožnje, s katerimi se soočamo. Potrebujemo koordiniran pristop, da, da bomo vključili vse vladne akterje, Treba je vključiti izobraževalne ustanove, civilno družbo in družbo nasploh. seveda je treba vključiti tudi državljane. Državljani morajo izboljšati svojo odpornost proti tovrstnim grožnjam. Včasih pravim, da je treba izboljšati povpraševanje po resnici. In to pa bo precejšnja naloga za nas. Boljši moramo postati ko gre za odkrivanje, analizo in razkrivanje takšnih informacij in drugih vrst manipulacije evropskih demokratičnih procesov. Ne glede na taktike in akterje, ki se jih poslužujejo, to mora iti z roko v roki z drugimi prizadevanji za nadzor kibernetske varnosti in odpornosti na grožnje. Z evropskim sodelovanjem, z evropsko mrežo sodelovanja smo lahko zadovoljni. Že petič se bomo zdaj pogovarjali o nalogah, ki jih opravlja ta mreža letos. To je nov klub, nova mreža in pomemben del nabora orodij, ki ga imamo. Treba je okrepiti tudi sodelovanje med evropskimi institucijami in to mrežo, pa tudi eh, uporabo hitrega sistema obveščanja. S tem bomo zagotovili tudi pomembno sodelovanje z mednarodnimi partnerji, kot so G sedem in Nato. Pred nami so globalne težave. In če bodo komunikacije učinkovitejše, če se bomo odzivali koordinirano in če bomo izboljšali osveščenost, bodo rezultati boljši. Zato pa moramo olajšati vzpostavitev neodvisne skupnosti preverjevalcev dejstev in uh, strokovnih raziskovalcev, da se bodo te informacije širile tudi po družbenih mrežah. Kodeks ravnanja v zvezi z dezinformacijami se je zdaj v fazi ocenjevanja. Če bodo rezultati nezadovoljivi, Komisija lahko predlaga dodatne ukrepe, vključno z regulativnimi ukrepi. Treba je tudi izboljšati medijsko pismenost, saj bo tako demokratična družba lahko odpornejša. Državljan je treba opolnomočiti in dati na voljo ustrezna orodja, da bodo lahko dobro obveščeni sodelovali v demokratičnih procesih. Predsednica von der Leyen je predlagala nov akt za digitalne storitve, ki bo posodobil pravila o odgovornosti digitalnih platform, storitev in proizvodov. Prav tako se je zavezala, da bo zagotovila koordiniran evropski pristop na področju umetne inteligence. Če želimo zagotoviti uspešno eh, prihodnost eh, za evropske storitve in za evropski sektor, je to ključnega pomena. V novi komisiji bom sama nadzirala delo na Evropskem akcijskem načrtu, s katerim se bomo borili proti umešavanju naše demokratične procese, vendar bomo pri tem seveda pazili tudi na svobodo izražanja. Razmislila bom o morbitnih zakonodajnih predlogih, da bodo pravila o financiranju evropskih političnih strank jasnejša ter da bo transparentnost o plačanem političnem oglaševanju boljša. V naših ukrepih ne smemo pozabiti na ravnovesje. Naš cilj je zavarovati evropsko demokracijo. Zato je jasno, da je treba spoštovati svobodo govora, temeljne pravice in svoboščine. In to so tisti mejniki, na katerih, to so tisti temeljni kamni, na katerih, na katere se opiramo. Hvala lepa. Hvala komisarka Jourova. Za skupino ELS dobi besedo kolega Ranžel, tri minute. Uh, Hvala lepa. Finsko predsedstvo, komisarka Jourová, najprej, uh, komisarka, bi vam rad čestital za imenovanje danes. Želim vam vse dobro. Iz izkušenj vemo, da ste zavezani nalogam, ki so pred vami v vašem portfelju. Pred vami so veliki izzivi, ampak mislim, da vas čaka veliko zanimivih zadev. Vse najboljše vam želim, naša skupina pa mislim, da cel parlament vam bo pomagal. Parlament je to komisijo zelo jasno podprl in zato mislim, da bomo dobro sodelovali. Sedaj pa bom govoril v svojem jeziku. Tentativa de inženjencija, seja por potencias estrangeiras, saj že prvi veš, ko malo. Hvala lepa. No, vidim, da se vidno več zunanjih sil umešava v našo notranjo politiko, tudi s pomočjo nekaterih naših vlad. Ampak zahvaljujoč tehničnim instrumentom, ki jih imamo danes na voljo, je takšno posredovanje in umešavanje še toliko bolj škodljivo za celotno družbo. Češke obveščevalne službe so nedavno upozorile na to, da so se v njihove volilne procese in tudi v ustavne procese vmešavali tako Rusi kot tudi Kitajci. Vemo, da prihaja do vmešavanja tudi v okviru španskega procesa v Kataloniji. Prihaja do umešavanja strani tujih sil in te tuje sile vplivajo na realno politično dogajanje pri nas z namenom, da bi ustvarile nestabilnost in da bi širile lažne informacije in dezinformacije. Zato je res ključnega pomena, da se začnemo malce bolj ukvarjati tudi z izobraževanjem in usposabljanjem državljanov, zlasti mladih. Vsi ti morajo biti zmožni razlikovati med lažnimi in točnimi informacijami, biti morajo sposobni tudi kritično razmišljati. Štiri skupine bi morali predvsem zajeti, ko gre za usposabljanje, naprimer vsi tisti, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja, lahko so to tudi trenerji, morda tudi predstavniki crkvenih organizacij. Skratka, vsi tisti v okviru katerih nam bo veliko lažje se zoprstaviti to vrstnemu vmešavanju. Takšno vmešavanje ogroža notranjo demokracijo. Danes bi lahko izpostavili naprimer primer Malte kaj vse se je zgodilo po umoru Dafne Karuana Galicija. In vidimo, da prihaja do fizičnih groženj, ne zgolj do digitalnih groženj. Sedaj pa Kati Piri, v imenu SND. Hvala lepa, um, predsedstvo. Um, čestitke, gospa komisarka. Pravične volitve so v ospredju naše demokracije in Evropske unije. Ampak eh, svobodne in poštene volitve niso nič samoumevnega. Umešavanje v volitve to postavlja pod vprašaj same temelje našega sistema in tveganje vedno več. To se bo še nadaljevalo, razen če ne bomo ukrepali. To je zelo bistveno vprašanje. V številnih naših državah članicah so trenutne politike nezadostne za to, da bi se zaprstavili tem hibridnim napadom na našo demokracijo. Več milijonov evropejcev je izpostavljenih ogromnim kampanjam dezinformacij zaradi tujega omešavanja in posredovanja. Vedno več je kibernetskih napadov, prav tako pogosto uh, ti zlikovci pridejo do zelo pomembnih podatkov in infrastruktur. Številne kriterije so se skozi krši, a vlade EU še vedno ne ukrepajo. Nekatere vlade celo skrivajo to resnico pred javnostjo. To velja naprimer za britansko vlado Johnsona, uh, kot en primer. Nedavno je Johnson zavrnil to, da bi um, razkril dokument um, oddelka za obveščevalne podatke v javnosti glede ruskih grožen. Ampak to ni vse. Um, Rusi so tudi um, financirali Ligo Selvinija in pa Avstrice, nas, avstrijske nacionaliste, britanske nacionaliste ter pa tudi nedavne dejavnosti v nemških volitvah. Na zahtevo SND skupine je prejšnji mesec Evropski parlament sprejel resolucijo, kjer smo pozvali k ukrepanju eh, tudi tukaj v parlamentu na tem področju. Vemo, kako zelo pomeno je to vprašanje in zato želimo, da se spostavi poseben parlamentarni odbor glede vmešavanja volitve, tako da bi obravnavali te izzive, ki so pred nami. Na celosten način moramo to napraviti predlog ni bil sprejet eh, zaradi um, nasprotovanja 52 kolegov iz Renew. Zato res ne vem, zakaj um, Renew tega um, ni potrdil. Sploh uh, britanski liberalni demokrati so najprej ustrali, da se to da na dnevni red, potem pa so na koncu glasovali proti vzpostavitvi tega posebnega odbora, da bi se ukvarjali s tem vprašanjem tudi tukaj v Evropskem parlamentu. No, včasih vendar je tra nekaj časa, preden um, smo izzivom kos. Zato moramo delati skupaj še naprej in tudi v Evropskem parlamentu mislim, da moramo to zadevo imati zelo resno. Hvala. Hvala lepa. Kolega Duron za skupino Renew dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa podpredsednica. Čestitke v imenu Renew za ponovno izvolitev predopodne in Naj vam osebno povem, da sem zelo vesel, da se ponovno ukvarjate s temo, ki nam je zelo pri srcu. Um, že v prejšnji kandidaturi uh, ste se ukvarjali tudi s tem, torej z demokracijo in pa z pravno državo. V zgodovini smo vedno iskali ustrezno ravnoteže. To je včasih težko, kot je povedala prej predsednica komisije. Demokracija je krhka, EU je krhka, ampak smo pa uspeli doseči pravno ravnoteže. Ravno zato, ker smo. Um, zagovarjali svobodo, svobodo govora, demokracijo, obenem, obenem pa smo tudi spoštovali pravila, pravila vladavine prava. In ta pravila veljajo za vse, tako da lahko normalno skupaj živimo v naši družbi. Tekom zgodovine smo se morali marsi česa naučiti, um, tudi preko um, tiskanja idej na papiru in tako smo šli naprej, tudi v smeri humanizma in novih idej. Prav tako smo iznašli in pa tudi zagovarjali svobodo tiska in pa svobodo misli. A, prav tako smo tudi potem uspeli doseči pravno teže na več področjih. Gospa podpredsednica, dobro veste to, kaj ti vi a, eh, ste iz države, ki um, ni vedno um, bila eh, v položaju, ko bi bila svoboda govora zagotovljena. Torej smo zagotovili to svobodo govora in mišljena ravno preko odgovornosti, odgovornosti tistih, ki širijo informacije. Obenem pa smo imeli tudi pravila, pravila, ki veljajo za tisk in pa za širjenje informacij ne moremo širiti kar vsega povprek v naši demokraciji. In potem včasih slišim, naprimer, eh, da bo sedaj internet zamenjal tisk in da se tukaj stvari še hitreje razvijajo. In potem pravijo, gledajte, internetu pa je treba dati popolno svobodo, da tukaj ne potrebujemo nobenih predpisov, da moramo kar vse um, torej, um, prepustiti samo regulaciji interneta. Ne, gospa podpredsednica, tukaj mislim, da bi to. Um, ogrozilo naše vrednote in pa evropsko demokracijo. Prav tako bi skrhali to ustrezno ravnoteže med svobodo in pa pravili. In tukaj končujem. Mislim, da ne smemo um, dopustiti, da na internetu ne bo nobenih pravil. Družbena omrežja um, ne morejo biti popolnoma uh, svobodna, brez kakršnega koli nadzora. Hvala lepa. Kolega Lagodinski v imenu zelenih tri minute. Um, Najlepša hvala. Čestitke iz vrst zelenih gospe podpredsednici za njeno ponovno izvolitev. Danes govorimo o drugi temi. Govorimo o, govorili bomo tudi o konfliktu med Rusijo in Ukrajino. Ta uničuje naše gospodarstvo. O tem so govorili, govorila elektronska sporočila, ki so Eh, zaustavila naša gospodarstva. Gre, to je bil virus, ki se je širil iz skupine, ki je bila blizu ruski tajni službi. To je le eden izmed glavnih primerov, kako se drugi akteri vmešavajo v naše institucije in demokratične procese. Marsikaj pa se še izmuzne pod radarjem in to je vsekako razlog za skrb. Ko gre za agitatorsko vmešavanje v takšni obliki, je to del ideološkega spopada, del propagandne vojne v digitalnem času, na digitalnem prostoru med Rusijo, Kitajsko in liberalnimi demokracijami na drugi strani. In to se ne dogaja le v nemščini in angleščini, to se dogaja tudi v ruščini, V, tudi v naših mestih se mobilizira rusko govoreče prek ruske televizije, prek lažnih novic na ruski televiziji. Pa tudi v angleščini, v nemščini se odvija takšna propaganda in ne le prek Russia Today. Redfish na Facebooku je leva radikalna skupina, ki pravzaprav govori o pomembnih vprašanjih, kot so podnebne razmere podnebne spremembe, hkrati pa tja ugrajuje tudi agitatorske eh, propagande in s tem pomaga Rusiji. Tudi prek takšnih novic se to dogaja, na to moramo biti pozorni. Osredotočiti pa se moramo tudi na naše kolegice in kolege. Gre za stranke, ki zaničujejo demokracijo, ki zaničujejo Evropo in ti sedijo tudi v tem parlamentu. Danes smo poslušali poročila o AFD, kolegov ni. Jot Mojten, 95 tisoč, Gimoral, 45 tisoč, to so stroški, ki so jih porabili za lažne novice. Za te kolege, ki sedijo z nami vsak dan. Jasno jih je treba vprašati, odkot ta denar če AFD že jasno pove, da se znova in znova odpravlja na rusko veleposlaništvo za posvetovanje. Odkot ta denar? Zanimivo bi bilo slišati odgovore na ta vprašanja. Ampak ne gre le za protievropejce, gre tudi za nas. Naše demokratične institucije je treba okrepiti, ne smemo dopustiti, da nam spodleti. In v ta namen je treba digitalno kulturo digitalne veščine in naše institucije tudi postaviti pod vprašanje. Dolgujejo nam odgovore. Hvala lepa, kolega Bardela, v imenu ID. Minuta 30. Hvala, predsedujoča. Um, tukaj uh, vlada prenoja, se opravičujem, ker to motim, ampak gledajte, o tej temi govorimo samo zato, um, ker Očitno eh, vsi želijo, da se um, pokaže, da je Putin odgovoren za uspehe nacionalistov. Če uh, Merkel in pa drugi um, ne uspejo na volitvah, je potem edini razlog samo to, da je nekdo se vmešaval iz eh, tujine. Agencija za uh, to področje je pokazala, da ni prišlo do nobenega napada na volitve v Franciji ali pa na Makrona. Uh, junija je potem komisija prav tako izpostavila, da ni bilo nobenih vidnih znakov, da se kdo mešava v evropske volitve. Torej isto, kot je že povedala tudi agencija. Ampak sedaj poslišimo um, te teorije zarote o zarotah, um, vedno nekih nevidnih uh, Rusih. Ampak vendarle, Um, seveda stvari se dogajajo, eh, vmešavanje se dogaja, ampak ne tam, kjer vi mislite, naprimer, um, ehm, ali se ni Obama vmešal v francoske volitve, ko je podpiral Makrona, čisto odkrito, potem eh, Merklova, ali ni leta 2016 eh, v bistvu uh, napadla um, nacionalne fronte. Um, prav tako so nekateri evropski voditelji ustrahovali britanske voditelje pred Brexitom, enako je tudi naprimer pri Salvinijo in pa Italiji. Skratka, tukaj vidimo, da če nekaj ne gre v redu, potem se vedno um, zatečete k, k takšnim um, zarotam in to zato, ker očitno ne znate odgovoriti na želje evropskih ljudi. Hvala lepa. Kolega Lundgren, minuta 30 v imenu EKR. Hvala lepa. Umešavanje tujih sil v naše volilne procese seveda predstavlja nekaj zelo zaskrbljenega. Kitajska, Rusija in drugi se umešavajo, tudi v volitve v ZDA so se umešavali. Vidimo, kaj se trenutno dogaja na švedskem. Tu sumijo, da naj bi se Kitajci umešavali v njihov proces. Poleg tega Kitajci zahtevajo, da se ne podeli Nobelove nagrade osebi, za katero Kitajci ne želijo, da se jo podeli. Skratka, ogromno sil obstaja, ki želijo vplivati na volilne procese v demokratičnih državah. Tudi v Evropski uniji se uporablja propaganda, v okviru katere se govori o tem, kateri so dobri in kateri so zlobni. Večkrat je govora o domnevni apokalipsi, ki nam čaka. Nekateri celo pravijo, da bo prišlo do uničenja Evropske unije. Ampak to je propaganda. Propaganda, ki temelji na strahu z namenom vplivanja na volitve. Dajmo s prstom pokazati na to, kdo so resnično krivi. Mislim, da nam do sedaj še ni uspelo dokazati, da se je kdorkoli dejansko vmešaval v volitve v Evropski uniji. Vi se sicer sklicujete na Rusijo in Kitajsko, ampak to vedno ne drži. Hvala lepa, kolegica Anderson, v imenu Guje, minuta in pol. Hvala, ne moramo govoriti o tujmu vmešavanju v volitve. Ko pa vidimo da nekatere stranke nikoli niso sprejele tega, da um, so med breksitsko kampanjo prejele pol milijona um, evrov. To so stranke dobile od eh, mednarodnih hudodelskih združb. In potem je bil ta denar porabljen v državah, kjer kandidati niso bili ustrezno eh, predstavljeni, prav tako ni bila spoštovana britanska volilna zakonodaja. Ampak ni bilo nobenih preiskav o tem, kje je prišel ta denar po brexitskem referendumu. Je bila sicer sprejeta zakonodaja, ki je um, potem zaščitila um, akterje, tako da ni bilo treba razkriti virov. Sedaj um, te stranke prav tako tudi ustrahujo um, ljudi v novi kampanji naprimer um, proti Sinfajnu. Se to pogosto dogaja, um, nekateri so bili tudi umorjeni in to se dogaja v tem času, um, ampak EU pa tega nikoli ni kritizirala ali obsodila. Sedaj se samo spodbuja to, da se um, ovira demokratično voljo ljudi. Vse to se počne na podlagi diskriminacij, preko zakonov zatiranja, tako kot v času apartheida. Na srečo ni več demokratične unije Irske, tako kot prej, in sedaj smo na poti do uh, eh, demokratične vključujoče uh, Severne Irske. Hvala lepa, kolega Lenars, dve minuti. Dank u, voorzitter. Voorzitter, it's not the first time that we're here over net news and buitenlandse. Hvala lepa. Ni se prvič zgodilo, da govorimo o lažnih novicah. Že lansko leto smo o tem govorili, potem pa dva meseca, prejšnji mesec in sedaj ponovno, še danes pa povdne. S tem se ukvarjamo, ker je to nujno. Torej, to je treba nujno obravnavati. No, sedaj so že pretekle evropske volitve, številne študije so pokazale, da je bilo ogromno evropejcev, okoli 50 milijonov evropejcev izpostavljenih eh, lažnim novicam in pa uh, trolom iz vseh uh, strani. Številni naj bi torej posedovali lažne informacije preko Facebooka ali pa preko družabnih omrežij na splošno. Projektna skupina je bila potem vzpostavljena in ta skupina je potem zabeležila več milijonov primerov umešavanj z ruske strani. In to je res ogromen izziv, tudi Evropska komisija je to potrdila. Sedaj bomo to projektno skupino še razširili, ampak ali je to zadosti? In tukaj bi to eh, vprašali tudi Evropsko službo za zvonanje delovanje. Ali bomo s to projektno skupino razrešili problem? Ne, potrebujemo še več, torej manj govoriti in več ukrepati. To je nujno. In v svojem mandatu upam, da bo tudi Evropska komisija bolj aktivna na tem področju. Tako da bomo. Um, naredili več za to, da bi se bojevali proti tem problemom. Več študij, več analiz eh, potrebujemo, več denarja za boj proti tem lažnim informacijam. Treba je izboljšati odpornost celotne družbe in pa povečati ozaveščenost vseh tehnološki velikani. Tudi tukaj je to pomembno, Facebook, naprimer, um, tudi tukaj moramo biti zelo previdni. Ti tehnološki giganti morajo prevzeti svoj del odgovornosti. Ne potrebujemo samo nekih prostovoljnih deontoloških kodeksov, ne, potrebujemo zaveze, tako da bodo Facebook in pa drugi bolj um, odgovorni. Kolega Morajš, kolega Morajš, dve minuti in pol. Hvala lepa. Gospod eh, Lenar se je ravno prej povedal da je bila sprejeta resolucija, da smo pravili razpravo in sedaj ponovno govorimo o isti stvari. No, ampak za to obstaja dober razlog. In sicer nekaj se dejansko dogaja, to ni kakšno pretiravanje. Komisija in eh, komisarka Jurova in pa komisar eh, King sta že mesece delali na tem, tudi mi v parlamentu smo to um, želeli obravnavati in imeti posebno odbor iz nekega razloga. Ne zato, ker neki Donald Trump reče Johnsonu, ti si mi všeč, um, torej, um, rad bi nekaj kupil, um, tam pri vas. To ni vmešavanje, um, ne, nekaj drugega želim povedati. Vedno več je dokaznega gradiva, da obstaja prikrito vmešavanje in uh, John F. Kennedy tega ne bi podporil, kajti tukaj nek volivec um, voli drugače, kot pa bi sicer. Cambridge Analytica, na primer, takšen primer. Tukaj so se zlorabljale zasebne informacije v neke skrite namene in to proti ustavi in pa proti pravni. Um, Um, tradicijski pa sodni praksi. Torej, to, kar se dogaja, je nezakonito in je tudi prikrito delovanje danes bo škodovalo nam, potem jutri pa komu drugemu. Um, zato podpiram to, kar so storili britanski kolegi, ko so sploh sprožili to razpravo. Kajti sedaj samo razkriva zadnje elemente v naši državi, konzervativna vlada sedaj prikriva resnico pred javnostjo, ker ne želi razkriti javnosti poročila obveščevalnih služb glede ruskih groženj za naše volitve. In to poročilo je eh, sprejela um, Britanska agencija za obveščevalne podatke. Um, ampak se na koncu to poročilo ni objavljeno. Koliko dokazov še potrebujete, da bi vendar razumeli, da je to mešavanje nekaj resničnega? No, komisija um, pravi, da um, je vedno več teh lažnih informacij, uh, tudi na zadnjih volitvah je bilo tega veliko, um, na evropskih volitvah, enako tudi um, v ZDA in pa v Franciji, v poročilu govora seveda o omejenem ukrepanju in zato spodbujam komisarko na novi funkciji z novim kolegijom, da storite čim več za uh, boj proti tem problemom. Kajti tukaj govorimo o uh, varovalkah na spletu in izven spleta, naprimer uh, profili. Uh, um, potem prepoved botov, prepoved eh, lažnih računov, zasebni sektor in pa vlade ne počnejo za dosti. To vprašanje je izjemno pomembno. Poštene pravične volitve so najbolj pomembna stvar. To je, kar se dogaja proti zakonu, je nezakonito in moramo storiti nekaj proti temu, tako da ohranimo našo demokracijo. Najlepša hvala, kolega Horvod, minuta in pol. Uh, hvala. Čestitke za izvolitev, gospa podpredsednica. Se pravičujem, ker prej nisem bil na začetku um, tukaj, ko ste podali vodno izjavo, ampak mislim, da ste obljubili usklajen odziv na tuje umešavanje. Mora biti to usklajen odziv skupaj s državami članicami, z brexitom ali pa brez brexita. Vemo, ruski denar um, se vlaga v Združeno kraljestvo, sploh v London um, še bolj. In zato moramo imeti zadosti vzvode oblasti, zato da. Um, torej kaznujemo tiste, ki samošavajo naše demokratične postopke. Ampak še vedno imamo tukaj um, to neobjavljeno poročilo agencije za vaščevalne podatke. To je bilo že preomenjeno in tako vidite, kako neustrezen je naš odziv. Tukaj pri breksitskem referendumu ne bi bilo rusko mešavanje, ampak um, ne vemo, kaj se je zgodilo, zato ker uh, britanska vlada ne želi razkriti poročila in prav tako je vlada želela utišati Evropski britanski parlament. Uh, nobena vladna agencija um, gotovo um, ni proti objavi poročila, samo britanski premijer je proti objavi. In to morda zato, ker se bo izkazalo, da so ruski um, donatori financirali um, pro-brexitske um, kampanje. Sedaj mislim, da vlada ne počne tistega, kar bi morala. Sem pa vesel, da vendarle Evropski parlament omogoča demokratični forum, kjer lahko bimo plat zvona, tako da se bo kdo končno zbudil. In upam, da bo Evropska komisija sedaj bolj odločna kot pa v preteklosti. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je kolegica Kunke, dve minuti. Tak, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Informacijski napadi so, ne glede na to, z katerega zornega kota jih gledamo, so nevarni. Morda so še celo bolj nevarni, zaradi tega, ker ne vemo natanko, kdo nas napada. Poleg tega se ti napadi vršijo v nasprotju z demokratičnimi načeli, na katerih je bila zgrajena naša Evropa. Vse to pa od nas seveda terja, da ukrepamo. Lani je komisija objavila načrt, kako se boriti proti informacijskim napadom in proti dezinformacijam na spletu. Vendar bo komisija morala storiti veliko več. Oddelek v Europolu, ki se ukvarja z to tematiko, prav tako pripravlja načrte, ukrepe, kar je vse lepo in prav, vendar ne zadošča. Evropska unija mora poskrbeti za to, da bo vsaka država članica resno jemala informacijske napade, namreč zaupanje državljanov v nas kot politike je vezano tudi na to, ali bomo mi te grožnje jemali resno. Šola, civilna družba in vsi akteri bi morali imeti na voljo dovolj sredstev za to, da bomo ljudi ustrezno osvestili, jih izobrazili in vse digitalne platforme morajo delovati proti silam, ki ogrožajo našo demokracijo. Hvala lepa, kolegica Huhta Sari, minuta in pol. Arvoisa puhemies. Eurooppalaisten vaalien... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Seveda moramo preprečiti umešavanje v evropsko demokracijo in volitve. Naša civilizacija mora prevladati. Ločevati moramo med propagando in pravimi novicami, točnimi novicami. Ne smemo dopustiti, da bi se Kitajska, Rusija ali katerakoli druga država umešavali v naše volitve in v demokracijo. Potem je treba upoštevati še dejstvo, da se v Rusiji pogosto poslužujejo trolov. Zelo pomembno je, da ljudem pokažemo tudi alternativne možnosti, da bodo lahko volili naprimer v Rusiji in tudi drugot alternativne stranke. Islamizacija, potem podnebne spremembe, izguba delovnih mest, propad industrije, neobstoj socialne države. Vse to so razlogi, zakaj stare stranke izgubljajo na volitvah. Streljanja in metanja bomb na švedskem so postala praktično vsakodnevni pojav. Vaša politika je pripeljala do tega stanja in nacionalistične stranke bomo to popravile, Evropo bomo ponovno naredile varno. Sama sem plačala za svojo volilno kampanjo, zato ker verjamem v boljšo in varnejšo Evropo. Kolega Džambaski. Hvala, kolega Džambaski, ena minuta. Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаема госпожо. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Čestitke k ponovni izvolitvi, zagotovo vas bo čakalo veliko dela. Gospe in gospodje, ponovno smo v parlamentu priča dvojnim standardom. Večina, ki se je oglasila v razpravi, je bila proti temu, da prihaja do umešavanja. Ampak takoj, ko se oglasimo o strankah, ki vam niso všeč, se zauzamete za nasprotni argument. Vidimo, kaj počnejo škandalozni milijarderji, kot so Soros in podobni. V tem primeru pa ne vidite umešavanja. Ne vem, ali ste proti tujemu umešavanju ali pa jih enostavno teh akterjev ne boste obsojali, če to počnejo. Nekateri v dvorani pravite, da želite cenzuro na internetu. Ja, veliko sreče vam želim. George Orwell je že davno pisal o ministrstvu za cenzuro. Mi potrebujemo najprej skupni imenovalec, ne pa dvojne standarde. Hvala lepa, kolegica Pereira, za eno minuto. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Če se želimo boriti proti tujemu umešavanju, če se želimo boriti proti dezinformacijam, potem moramo vsi stopiti skupaj. Ne smemo dopustiti, da bi prihajalo do kakršnih koli monopolov na gospodarskem področju, krepiti je treba socialno državo. Pomembno je, da vsi, ki delujejo na področju novinarstva, spoštujejo deontološka in etična načela in standarde. Samo tako bomo preprečili lažne informacije. Ne smemo dopustiti, da bi velike gospodarske skupnosti v Evropi uveljavljale izključno svoje interese. Ne smemo dopustiti, da se širijo laži, ne smemo dopustiti, da se še naprej spodkopava napredne sile, kajti to vodi v vse večji populizem in ekstremno desnico ter njen uspon. V parlamentu se zdaj domnevno borimo proti temu, zato ker se zauzemamo za eno samo obliko mišljenja. Uh, Hvala, kolega Bilček, dve minuti. Uh, Hvala lepa. Čestitke, gospa komisarka, podpredsednica za današnjo ponovno izvolitev. Ursula von der Leyen je danes v svojem govoru omenila številne Čehe in Slovake, ki so pred 30 leti v času žametne revolucije vodili boj za svobodo. Svobodne volitve, svoboda in demokracija, to je tisto, kar lahko v veliko večjem številu uživamo v Evropi danes. In vse to je treba ohraniti, zato moramo ukrepati. Mi smo ogroženi, V današnji razpravi ne gre zgolj za razpravo o tem, kaj se je dogajalo med volilno kampanjo pred Brexitom. Vse volitve so ogrožene, evropske volitve, volitve na nacionalni ravni in podobno. Naš parlament je prejšnji mesec res sprejel resolucijo o tem, kako lahko zagotovimo čim bolj uspešen boj proti tujemu vmešavanju, kako se lahko borimo proti širjenju dezinformacij. Mislim, da je to zelo dober začetek, vsaj ko gre za politično delovanje. Mi pod komisije pričakujemo troje. Kot prvo, boriti se morate proti zunanjemu vmešavanju, boriti se morate proti dezinformacijam. To bi morala biti naša politična prednostna naloga. Ne gre zgolj za tehnično vprašanje, gre za ključno politično vprašanje, s katerim se bo morala komisija ukvarjati v prihodnih letih. Ne moramo se samo pogovarjati o tem, kdo je odgovoren, koga lahko pokažemo s prstom. Ukrepati moramo, biti moramo tudi dovolj drzni, ko gre za predstavitev zakonodajnih ukrepov. Ohraniti moramo internet, ohraniti moramo evropske vrednote in demokracijo. Seveda pa moramo več sredstev uložiti tudi v izobraževanje v izobraževanje na tistem področju, kjer so naši državljani najbolj ranljivi. Internet, digitalno območje in kibernetski prostor. Upam, da nam bo to uspelo. Hvala. Kolegica Bonafé, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi. Res je, Evropski parlament je oktobra sprejel resolucijo na pobudo skupine socialistov in demokratov. Obsodili smo umešavanje v naše demokratične procese strani tujih sil. Vendar se pojavljajo novi primeri. V Italiji smo nedavno sprožili preiskavo zaradi mednarodnih škandalov. Gre za domnevno financiranje Rusije in Salvinija. V Avstriji so imeli prav tako težave. Enako velja tudi za Francijo. Vidimo, kaj se je dogajalo naprimer tudi v času pred referendumom o Brexitu. Vse to je zelo nevarno, ko gre za obstoj naših demokratičnih sistemov. Ko gre za širjenje sovraštva preko spleta, se s tem vpliva na javno mnenje in posledično se vpliva tudi na volilne procese. Zelo pomembno je, da ponovno podamo predlog za oblikovanje posebnega odbora v našem parlamentu, ki bi se ukvarjal s temi vprašanji, ker moramo ohraniti svoje institucije in demokracijo. Hvala lepa, kolegica Luazo, minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa podpredsednica komisije. Evropski model temelji na svobodi izbire, ampak vse bolj pogosto smo priča temu, da tuje sile skušajo vplivati na rezultat volitev. Namen tega pa je, da ošibijo Evropo. To smo ugotovili, opazili, to obžalujemo, ampak storiti moramo več kot zgolj to. Gre za rak, ki se širi po našem svobodnem svetu, zato moramo ukrepati in to ne mudoma. Zakaj ne bi vzpostavili Evropske agencije za zaščito demokracije? Ta bi vsaki državi članici ponudila potrebno strokovno znanje za boj proti kibernetskemu kriminalu, proti manipulacijam in dezinformacijam, ki škodujejo našim volilnim procesom. Imamo Evropsko agencijo za varno hrano. Če smo zmožni zavarovati tisto kar pride na naše krožnike, potem bi morali zavarovati tudi tisto, kar potem pride ven iz volilnih skrinjic. Namreč posledice so lahko tako hude, kot je zastrupitev s hrano. In včasih bo veliko teže pozdraviti takšno politično omešavanje. Gospa podpredsednica, čestitam vam k ponovni izvolitvi in upam, da se boste zauzeli za to, da se zaščiti naša demokracija. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Naj vam tudi sam čestitam k izvolitvi. Oktobra smo sprejeli resolucijo. Danes pa pozdravljam to razpravo. Tako kot številni govorniki pred menoj sem tudi jaz mnenja, da bi morali storiti veliko več. Slišali smo, da so v ZDA zdaj že sprejeli dejstvo, da so se Rusi umešali v predsedniške volitve leta 2016. Ampak v Združenem kraljestvu še nismo na isti točki. Ministerski predsednik Boris Johnson je prejšnji teden rekel, da ni videl nobenih dokazov v zvezi s tem, da bi se Rusija umešavala v demokratične procese v Združenem kraljestvu. Ampak decembra 2017 je takratni zunani minister Združenega kraljestva Boris Johnson rekel, da je bil priča umešavanju Rusije v demokratične procese v Združenem kraljestvu. Kateri Boris Johnson ima torej prav? Kot je rekel škotski premijer, Boris Johnson je nevaren in ni primeren za zasedanje te funkcije. Vse več je ksenofobije in eh, zato sem zadovoljen, da sem danes priča veliko bolj mirni razpravi. Pomembno je, da se držimo besedila, ki smo ga sprejeli prejšnji mesec. Dobro je, da se pogovarjamo o teh temah, vendar moramo storiti še veliko več. Državne organizacije in predstavniki le teh se umešavajo v naše procese niso državljani tisti, ki uveljavljajo svojo pravico, da kandidirajo ali da volijo. Sam predstavljam Škotsko v parlamentu. Dajmo prenehati s tem stanjem ob strani križem rok. Preprečimo umešavanje tujih sil v naše volitve in demokratične procese. Sam na prihodnih volitvah ne bom glasoval, seveda pa želim Alinu Smitu, dragemu kolegu in vsem ostalim veliko uspeha in sreče med volilno kampanjo. Hvala. Stalno se sliši neko klepetanje v dvorani, namreč akustika je taka, da ne glede na to, kje se pogovarjate, to močno odmeva. Zato, če se pogovarjate s svojim sosedom, tega ne počnite preveč glasno, da bomo lahko prisluhnili tudi govornikom. Naslednji je kolega Terč za minuto. Ne, se upravičujem, nekoga sem preskočila. Kolega Marjani. One, one Minuta in pol. Nikar me ne pozabite, gospa predsedujoča. Po 1870. letu dalje je prvič v Franciji nastala situacija, ko so vsi prestrašeni in tudi druge države članice se bojijo. Namreč eh, nekateri pravijo, da imamo opravka s prividom, ampak to ne drži. Zavedati se moramo predvsem tega, da je treba vzpostaviti nacionalno enotnost, če želimo ohraniti Evropo. Evropska unija je malce paradoksalna v svojem ravnanju do te nevarnosti. Seveda se sklicuje na to, da je kakršnakoli nacionalistična težnja nevarna, istočasno pa pravi, da ni tujega omešavanja. Vsako govorjenje o omešavanju tujih sil v volitve in demokracijo predstavlja jasen političen napad na patriotska gibanja v Evropi. Rusijo pa pogosto obtožujemo, da je ključni akter, ko gre za tuje omešavanje in za dezinformacije v okviru nacionalnih in evropskih volilnih procesov. Lahko vam navedem tudi nekaj konkretnih, očitnih primerov omešavanja, ko je šlo za interesne skupine, ki so vplivali na volitev v Evropi. Open Society in gospod Soros. Ta precej sovražno nastopa proti mačarski vladi. Potem v Alžiriji prav tako zahtevajo, da se razpusti skupščina. Erdogan zahteva, da mu zagotovimo finančna sredstva, sicer bo vplival na vse tiste, ki v Franciji in Nemčiji lahko voljeni imajo dvojno državljanstvo. Gospa predsedujoča, želim si, da bi evropski poslanci zahtevali več podpore za opozicijo v Belorusiji da ne bomo mi sami krivi za propad razmer tudi tam. Najlepša hvala. Naslednji je kolega Terč. Hvala lepa in eh, čestitke za ponovno izvolitev. Eh, glede, umešavanja. Veliko govora je bilo tudi o umešavanju eh, v Kataloniji in to s strani eh, Rusije, ampak eh, temu smo priča povsod po Evropi. Gospa Merkel se umešava praktično vse. Vse volitve v Evropi, v Avstriji, na Mačarskem, povsod kolikokrat eh, so se eh, Evropejci umešavali eh, v volitve drugot, vključno z Združenimi državami 2016. V Španiji imamo sedaj situacijo, kjer je socialistična stranka tik na tem, da se združi z komunisti stranke Podemos. In to pod pod pritiskom in s pomočjo uh, katalonskih eh, separatistov. Podemos je popolnoma pod vplivom uh, Venezuele, to vsi vemo, in na ta način bomo imeli Madura uh, v vladi v Španiji. Uh, tu uh, imamo uh,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 Najlepša hvala. Želela sem eh, zastaviti vprašanje predhodnemu govorniku na podlagi modrega kartona. Ko govorimo o vplivu, gre za to, da eh, nekdo pridobiva eh, informacije, ki so tajnega značaja in pa da poroča o lažnih informacijah. In o tem govorimo. Širjenje lažnih informacij je širjenje laži. Eh, seveda. Eh, je prav, da mediji, vključno s socialnimi omrežji, razširjajo prave informacije, temu nišče ne nasprotuje. Vendar pa eh, gre pogosto tu za lažne informacije in temu se morajo zaprstaviti tako države članice kot Evropska unija. Na eh, češkem tajne službe svarijo pred eh, ruskimi in drugimi kitajskimi vplivi. Pojavila naj bi se kampanja na socialnih omrežjih eh, s podporo Rusije, katere cilj je, da bi z lažnimi informacijami spodkopala ugled Evropske unije. Gre za poskus, kako izigrati države članice in v Združenem kraljestvu jim je očitno zelo dobro uspelo. Gre torej za to, da moramo preprečevati širjenje laži. Želimo eh, prave, eh, vredostojne medije, k temu pozivamo. Tako države članice kot Evropska unija mora podpirati eh, poštene novinarje, prave medije in trenutno smo v položaju, ko države članice začenjajo izvajati direktivo o audiovizualnih storitvah, o avtorskih pravicah. Tudi ta direktiva naj bi pripeljala do tega, da bomo podprli prave medije in pravo poročanje. Podpiram tudi stratkom, da bo Evropska unija eh, lahko eh, konkretno podprla te načrte. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji govornik je Ruiz de, gospod Ruiz Devesa za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica in eh, čestitke gospe Jurovi eh, za eh, potrditev kot komisarka. Veliko smo skupaj delali in še bomo. Evropejci in pa odgovorni, politični odgovorni Evropske unije moramo sprejeti dejstvo, da imamo pred seboj koalicijo sovražnikov Evropske unije, ki uh, poskuša Evropsko unijo oslabiti. In uh, to zavezništvo je povezano tudi znotraj Evropske unije z določenimi političnimi gibanji in strukturami. To je realnost. In moramo uh, se soočiti s to grožnjo znotraj Evropske unije, imamo prepoved financiranja um, volilnih kampanj, naprimer za tuje uh, države. Ampak um, tudi znotraj Evropske unije se posega v volitve. Hvala, naslednji je kolega Nestinga za eno minuto. Hvala lepa. Ta razprava je za Združeno kraljestvo še posebej eh, aktualna, kajti vprašanje eh, poseganja v volitve je eh, zelo pomembno. Konzervativna stranka v Združenem kraljestvu se je uh, tako zelo spremenila v zadnjih treh letih, da je neprepoznavna in tu sta igrali pomembno vlogo tako Rusija kot ZDA. Ruski uh, oligarhi in njihove uh, žene uh, so. Um, dale ogromno denarja za te volitve, naprimer eh, ena oseba 200 tisoč funtov samo v prvem tednu. Poleg tega se uporablja tudi tehnologija in eh, zelo resne raziskave kažejo na to, kako učinkovite so te lažne informacije. Zelo težko eh, ljudje razlikujejo med lažnimi in pravimi dejstvi. Leta varnosti, ki smo jo eh, živeli po eh, hladni vojni, eh, nas je v Evropski uniji malce oslabila v našem boju proti takšnim, takšni tuji propagandi in s tem se moramo sedaj znova spopasti. Naslednja je kolegica Rovec za minuto in pol. Gospa predsedujoča, kolegi. Včasih eh, bi bil britanski parlament eh, skupaj z Atenami tisti arhetip eh, demokracije, ampak vsaka demokracija potrebuje varovalke in mora imeti možnost, da se zoprstavi oligarhom. In v Združenem kraljestvu so bili včasih poslanci častni, sedaj pa niso več. In sedaj imamo premjeja Združenega kraljestva, ki noče uh, objaviti poročila o ruskem umešavanju v volitve, ki sprejema milijonske uh, donacije uh, in ki uh, spodkupuje um, ljudi iz lastne stranke, zato ker so se zoprstavili um, nekaterim odločitvam tu smo priča lažnim informacijam, um, napačnim informacijam in uh, vedno znova so isti, uh, isti odgovorni za to. V uh, stari Grči je demos uh, lahko uh, potisnil obrob eh, in izoliral za deset let eh, vsakega, ki ni spoštoval demokracijo. In tudi moderna demokracija potrebuje takšna orodja in eh, moramo imeti možnost tudi izključitve, zato ker za najbogatejše nobena globa ni dovolj visoka. Najlepša hvala, naslednja je kolegica Sardone za minuto in pol. Hvala lepa. Zopet uh, govorimo o poseganju drugih držav v našo demokracijo in v naše volitve. Mislim, da je to res uh, eh, tragi komedija. Mi ne razumemo, kako ljudje uh, volijo. Ali res mislite, da je eh, Brexit eh, tu eh, rezultat tujega poseganja? Poglejte si Selvinja in sprašujemo se, kako je to mogoče, ampak to se vam zdi nesprejemljivo, nepojmljivo in poskušate na vsak način upravičiti ta, ta rezultat, rezultat, ki odraža voljo ljudstva, da bi bilo suvereno to skušati